Hvala lepa, gospa predsednica vlade, gospe in gospodje. Za eh, predsednikom eh, komisije Barosom sva se dogovorila za sledeče. Sedaj bom nakratko predstavil rezultate volitev podpredsednikov Evropskega parlamenta. To ima tudi procesne razloge. Potem, ko uh, bodo rezultati jasni, bo parlament um, popoln v svoje sestavi. Zato dovolite, da začnem s tem. Izvolili smo 14 podpredsednikov. Sedaj bom prebral vrstni red in to je tudi vrstni red podpredsednikov v druge polovici zakonodajnega obdobja. Prvi je torej prvi namestnik predsednika eh, Evropskega parlamenta in potem vse do 14. mesta. Sedaj bom prebral rezultate eh, glede na to, koliko oddanih glasov je bilo. 672 oddanih glasov, 17 neveljavnih glasovnic. 655 eh, veljavnih oddanih glasovnic smo imeli. In kandidati so dobili sledeče število glasov. Petela 319 glasov. Miguel Angel Martinez 295. Anipod imata 281 glasov. Alejo Vedal Kvadras 269 glasov. Georgios Papastankos 248. Roberta Angelili 246. Otmar Karas 244 glasov. Gospod Macmillan Scott 239 glasov. Gospa Izabel Durand 238. Gospod Aleksandar Alvaro 235. Rainer Wieland 230 gospod Oldrih Vlasak 223 in gospod Jaček Protacijevič 206 in gospod Laslo Šurjan 188 glasov. Torej, vse kandidatke in kandidati so izvoljeni v tem vrstnem redu. Zato vas sedaj oprašam sledeče. Ali kateri od uh, imenovanih kandidatk in kandidatov ne sprejema volitev. Ne. Tako vam lahko vsem čestitam, drage kolegice in kolegi. Spoštovane gospe in gospodje, sestava novega predsedstva bo sporočena organom evropskih inštitucij.